zavezano roko za hrbtom. Mislim, da a, to, kar predlaga gospa Podimata, dejansko nam omogoča, da se odzovemo tudi na socialno vprašanje, zato upam, da bo ta parlament to podprl. Konservatisti, reformatorji. Hvala lepa v imenu skupine ECE.